javnih dobrin, do socialnih stanovanj eh, in tako naprej. Gre torej za uživanje temeljnih pravic, kar zadeva vse evropske državljane, ampak to ni vse, to zadeva tudi možnost za razvoj posameznika, človeka, osebe. In te neenakosti, ki so še vedno razširjene med državami članicami, eh, moramo v Evropski uniji zaščititi na bolj učinkovit način. Čas bi bil, da sprejmemo tako zakonodajo in tako politiko, ki bo spodbujala tako formalno kot vsebinsko enakost in s tem uh, bi lahko zagotovili tudi bolj povezano Evropo tako z, z ekonomskega kot iz socialnega vidika. Hvala, gospod Jerži Pospešin. Ja, vitam inicijativu pani evrokomisarski. Hvala lepa. Eh, zadovoljen sem s pobudo naše komisarke v zvezi s to direktivo, ki že deset let stagnira v svetu. Dejansko je treba to razpravo ponovno začeti. Rad pa bi povedal tudi to, da je Češka republika bila ravno tako odgovorna za izvajanje določenih ukrepov, kar je sprožilo kar precej odzivov. Uh, Tako da ja, potrebujemo takšno direktivo, zakonodajo za to področje, mislim, da bi to morala spremljati tudi politična razprava, zato da bi zastavili res vsebino te direktive, saj je osnovni predlog po desetih letih mogoče že nekoliko zastarel. Zagotoviti moramo, da bo ta zakonodaja dejansko odgovorila na potrebe eh, oseb, ki to najbolj potrebujejo in tudi na potrebe širše družbe. Eh, Taka zakonodaja mora zagotoviti možnosti vsem v naši družbi in različne inštitucije imamo na voljo. Svet, na primer, ki trenutno še vedno blokira sprijetje te direktive na politični ravni in ne razpravlja o njem, eh, s tem pa blokira tudi Evropski parlament. Potrebujemo namreč moderno besedilo. Um, in zato bi morali začetni predlog morda ponovno pregledati. Hvala. Union, but... Gospod Moraš, nekoliko časa bom eh, v Evropski uniji, ampak zanima me, koliko imam časa za govor. Uh, No, vsaj nekdo me je razumel. Um, to je res posebna direktiva in čestitam finskemu predsedstvu, da je to vrstilo na zasedanje sveta EPSKO. Ne, deset, enajst let že čakamo, da se bo to zgodilo. Sem uh, veteran te direktive. Uh, Ampak gre za res posebno direktivo horizontalne narave in glede na to, kakšno Evropsko unijo imamo in če pravimo, da smo Evropska unija vrednot, uh, da imamo tako direktivo na tako pomembnem področju, ko gre za diskriminacijo eh, zaradi starosti, zaradi eh, spolne usmerjenosti, je to nekaj zelo posebnega in eh, seveda gre za vprašanje izvajanja. Tudi izvajanje tako kompleksne zakonodaje je težavno, ampak. Uh, naslednji dve sporočili želim posredovati. Dobra protidiskriminacijska zakonodaja spremeni družbo in pomaga posameznikom. Uh, dobra horizontalna evropska protidiskriminacijska zakonodaja pa bo spremenila Evropsko unijo, če jo bomo sprejeli in izvajali. To je tisto, kar je zdaj na kocki in upam, da bomo izkoristili to priložnost. Hvala lepa. Gospod Simečka. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Es, enakost mora biti in je v središču tega, kar opredeljuje Evropsko unijo kot politični projekt pa vendarle je na milijone evropskih državljanov vsak dan žrtev diskriminacije, ko gre za dostop do javnih storitev ali ko gre za druge vidike njihovega družbenega življenja. Evropska unija te ljudi pušča na cedilu zaradi blokade pri tej direktivi, ki traja že več kot deset let. V moji državi na Slovaškem je veliko pred, predsotkov eh, in diskriminacije zrasti, ko gre za predstavnike Romov, eh, še posebej ženske, ženske, pa tudi uh, veliko težave za predstavnike LGBT. Eh, manjšine so vse bolj kočljivem položaju, glede na zelo sovražne razmere v nekaterih državah, članicah, kjer so manjšine pogosto eh, tarče napadov ekstremističnih sil. In ravno zato je še toliko bolj pomembno, da vsaj poskusimo ponovno sprejeti to zakonodajo in da se zoprstavimo diskriminaciji. Hvala. Najlepša hvala, gospa Kunke. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kako je možno, da po uh, toliko časa beležimo tako malo napredka. 11 let je minilo, odkar smo se začeli s tem ukvarjati, napredka pa praktično ni. Uh, 11 let že vidimo blokade strani različnih držav članic, 11 let že nismo prišli do kakega rezultata. Gotovo smo zmožni doseči kaj več kot to. Eh, za vse tiste, ki so vsak dan izpostavljeni diskriminaciji zaradi tega, kdo so, v kaj verjamejo, zaradi eh, svojega telesa, zaradi svojih zmogljivosti ali zaradi svoje spolne usmerjenosti, Eh, Za nje je to še kako pomembno, zato zeleni želimo preiti od besed k dejanjem in zahtevamo, da po zasedanju sveta v Luksemburgu 24. oktobra eh, dobimo konkreten predlog, kako bomo zagotovili, da bo načelo enake obravnave veljalo v vseh državah članica. Hvala. Najlepša hvala, gospod Hakarajnen. Izvolite. Arvoisa puhemies. Ministri Tuppurainen. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, ministrica Tuppurainenova. Enaka obravnava na nekaterih življenjskih področjih je lahko zelo problematična. Če, naprimer, pride, če se naprimer pojavi neka nasilna islamistična eh, sekta eh, ali pa eh, druga skupina, lahko člani take združbe zlorabljajo načelo enakosti na številne načine, celo tako, da ni mogoče preprečiti širjenja njihovih nasilnih pogledov na svet. Torej, ko gre za tolmačenje pojma enakosti, moramo uporabljati zdravo pamet. To vrstne direktive, ne glede na vse, tako ali tako ne bi mogli eh, razumno uporabljati. Eh, prav tako pa krši pooblastila držav članic. Zato take direktive ne bi smeli sprejeti. Rasizem obravnava ljudi kot posameznike, mi pa govorimo o nekih identitetah skupin. Najlepša hvala, gospa Rodriguez Palop je naslednja. Ta direktiva, ki. Que... Ta direktiva, ki je zablokirana v svetu že deset let, je bila v številnih državah že presežena, kar pomeni, da v Evropski uniji seveda nismo vsi enaki, niti najmanj. Eh, lahko si državljan eh, druge klase, glede na odvisno od tega, v kateri državi pač živiš. V praksi dejansko segregacija obstaja, tudi zločini. Eh, zaradi sovraštva in tako naprej. Um, poleg tega je predlog za direktivo nezadosten, ni posebej omenjena spolna identiteta, tudi nadlegovanje ni jasno definirano, ni um, omenjena uh, diskriminacija večjih skupin. Uh, domet, obseg delovanja uh, uporabe te direktive je omejen in v bistvu Evropa dan danes do, mm, potrebuje že višje standarde in torej, če Evropska unija ne zagotavlja vsaj minimalnih standardov, kaj lahko od nje sploh pričakujemo? Hvala, gospa Estera Sferagut. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Dejansko je leta 2008 komisija predlagala to direktivo proti diskriminaciji eh, zaradi veroizpovedi, spolne usmerjenosti, invalidnosti, starosti in tako naprej. In veliko skupin obstaja, ki so žrtve diskriminacije in 11 let zatem še vedno razpravljamo o tem. Eh, parlament je že na tisoče resolucij sprejel, s katerimi je eh, pozival svet naj deblokira ta zakonodajni predlog. Gre za direktivo, ki govori o strpnosti, ki govori o temeljnih pravicah, ki govori o enakosti, ki govori o eh, sprejemanju. To je srce Evrope, to je DNA, DNK Evrope in svet se temu zoprsta, zoprstavlja zakaj? Zaradi nekega nesporazuma glede načela subsidijarnosti. Ampak tukaj govorimo o enakih možnostih za izobraževanje, za socialno zaščito, za uh, zdravstveno varstvo. Uh, Sprijeli smo socialni stebr, zato ker je to Evropi manjkalo. Potem pa imamo to direktivo, ki je zablokirana v svetu. 80 milijonov invalidnih oseb v Evropi pričakuje, da bomo eh, koherentno ravnali. Če imamo eh, listino Združenih narodov za vprašanje invalidnosti, kako lahko eh, sploh si predstavljamo, da bomo naredili kakšen korak naprej, če se tukaj ne premaknemo in zato še enkrat pozivamo svet, ali se odločite o tem, da boste uh, sprejeli načelo kvalificirane večine in glasovali na ta način ali pa se odločite, kaj za vas enakost sploh pomeni. Gospod Fricon, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Današnja razprava je izredno pomembna. Številne skupine ljudi so izpostavljene diskriminaciji zaradi invalidnosti, zaradi veroizpovedi, zaradi spolne usmerjenosti. Te, te osebe niso deležne enake zaščite kot druge skupine in to je skrb vzbujajoče v letu 2019. Eh, če upoštevamo še, da zakonodaja eh, se že 11 let nikamor ne premakne, eh, nam to da jasno vedeti, da države članice posredujejo posebno napačne signale, kajti zdi se, kot da so določene vrste diskriminacije bolj sprejemljive od drugih, kar je posebno nesprejemljivo da niti ne omenjam, da je to nepravično do tistih skupin ljudi, ki bo najbolj potrebovali eh, zaščito in podporo. Gre za osebe, ki zaradi svoje starosti, eh, vere ali eh, spolne usmerjenosti zaslužijo zaščito. Odzvati se moramo in nujno zdaj potrebujemo to zakonodajo. Najlepša hvala, gospa Brune. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pomembno je, da imamo danes to razpravo, zlasti glede na to, koliko je diskriminatornih dejanj eh, na področju homofobije v naših državah. Evropa je Evropa vrednot. E, Mednje sodi tudi zaščita najbolj ranljivih v naši družbi. Pa naj gre za ženske, invalide, e, pripadnike LGBT, pripadnike etničnih manjšin. Vse to so osebe, ki so najbolj izpostavljene diskriminaciji. No, e, zaenkrat imamo zakonodajo na tem področju samo za, na del, pri delovnem pravu pa eh, vendarle potrebujemo širšo zaščito, zato moramo razširiti področje uporabe, zato da se bomo lahko borili proti vsem oblikam eh, eh, diskriminacije. Marsikdo je namreč izpostavljen celo tveganju dvojne diskriminacije. Pomembno je, da odpravimo blokado, kajti govora je o konkretnih učinkovitih pravicah gre za dostop do stanovanj, izobraževanja, eh, javnih storitev in upam, da bodo slišali, kaj vam danes želi povedati parlament. Najlepša hvala, gospa Herzberger Fofana. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nedopustno je, da je horizontalna direktiva že 11 let blokirana. To postavlja pod vprašaj socialni pakt in pravice posameznikov. Če želimo izboljšati zaščito državljanov in državljank v Evropi, potrebujemo sistem, ki. Eh, jim bo nudil zaščito. Zato je nujno, da svet odpravi blokado in pošle jasno sporočilo, da je diskriminacija na podlagi eh, veroizpovedi, starosti ali spolne usmerjenosti v Evropski uniji nesprejemljiva. Bolj kot kadarkoli je pomembno, da, krep, da krepimo boj proti diskriminaciji in nasilju eh, ter sovraštvu, eh, ne glede na to, iz česa izvira in da zaščitimo vse. To je izziv, ki mu moramo biti dorasli. Le na ta način bomo dejansko zagotovili eh, tako varstvo vseh skupin, eh, kot jo zagovarjamo kot temeljno vrednoto. Najlepša hvala, gospa Anderson je naslednja. Eh, najlepša hvala. Neverjetno je, govorimo o horizontalni protidiskriminatorni direktivi, kar pomeni, da naj bi pred diskriminacijo uh, Eh, zaščitili vse, zlasti tiste, ki so žrtve večkratne diskriminacije. Ampak ali ste resni? Evropska unija mora imeti eh, diskriminatorni pakav in eh, morda bi se morali vprašati, zakaj potem toliko milijonov ljudi beži v to peklensko Evropo. No, ampak to je bilo retorično vprašanje. Ali niste opazili, da pri identifikaciji zatirenih skupin uporabljate ravno tiste kriterije, za katere pravijo, da bi morali biti nerelevantni. Vi ste tisti, ki ljudi. Eh, uvrščate v skupine, glede na barvo kože, glede na spolno usmerjenost. Vaša ideologija živi na račun tega, da te, ti znaki obstajajo. Vsak dan na novo jih o, praznujete, obeležujete in za me je to samo, uh, lažno, sam, samo lažni altruizem. Najlepša hvala. Gospa Deli je naslednja. Najlepša hvala, predsedujoči mislim, da uh, je stvar vseh naših institucij, da praznujemo 11-letnico uh, eh, poraza, ko gre za uh, eh, proti diskriminacijsko direktivo. Naj kot nam. Uh, primer navedem eh, znanko, ki za vsakodnevno življenje potrebuje slamice in bo na njo eh, prepoved plastičnih izdelkov zelo eh, vplivala. In pripravljena je narediti nekaj dobrega za okolje, ampak potrebovali bi izjemo za take ljudi. Invalidni ljudje niso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 nujno potrebujemo uh, zaščito, ampak to ni tehnični pro problem. Ne bomo uh, tega rešili z nekim hitrim glasovanjem, s kvalificirano večino, s katerim eh, bomo za zaobšli države članice. Potrebujemo zakonodajo, ki se bo lotevala dejanskih vzrokov težav. Najlepša hvala, gospod Lopes Aguilar. Komisarja. Hvala. Gospod predsednik, gospa predsednica sveta, gospa komisarka. Pred desetimi leti je začela veljati Lizbonska pogodba ter uh, listina o temeljnih pravicah v Evropski uniji. In pogodba o Evropski uniji je eh, podala Evropski uniji tudi določene pristojnosti na zagotavljanju um, človekovih pravic. E, istočasno je komisija podala predlog za horizontalno direktivo proti vsem oblikam diskriminacije, še zlasti vsem uh, eh, grozljivim oblikam, ki niso niti natančno imenovane, torej diskriminacija zaradi starosti, zaradi invalidnosti, zaradi uh, veroizpovedi in vire. In to je direktiva, ki je še vedno blokirana v svetu in zato bi lahko začetek dela novega kolega strategija komisije pomenil tudi začetek nove energije za obravnavo in sprejetje te direktive. Eh, še v času finskega predsedovanja in eh, bo treba zagotoviti to razpravo tudi v eh, odboru, v ekonomskem in socialnem odboru. Menijera. Gospa Kalsbro, gospod predsedujoči, Šele ko nisi izdeležen diskriminacije, lahko uživaš svobodo. To je za marsikoga samoumevno, ne pa za vse. Uh, zlasti ne za tiste, ki so žrtve diskriminacije, morda zaradi invalidnosti ali zaradi spolne usmerjenosti. To za te ljudi pomeni, da eh, nimajo enakih priložnosti in možnosti v družbi. Deset let je minilo, odkar je komisija predložila svoj predlog za preprečevanje diskriminacije izven trga dela, ampak vedno nam tu ni uspelo ničesar spremeniti in to je nespremljivo. Eh, E, na kaj čakajo države članice? Skrajni čas je, da prevzamejo svojo odgovornost do državljanov in da zagotovijo sprejem te direktive. Smo leta 2019 in še vedno nimamo nekega jamstva proti diskriminaciji zaradi starosti, e, invalidnosti ali e, veroizpovedi. Evropska unija tega ni vredna. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Regner kot predsednica odbora za ženske. Najlepša hvala, gospod predsedajoči, spoštovana gospa komisarka, spoštovana gospa ministrica. Nihče v Evropi zaradi starosti, invalidnosti, spolne usmerjenosti ali veroizpovedi ne sme biti žrtev diskriminacije, tudi ne izven trga dela. Uh, da dopuščamo diskriminacijo, ker se je proti njej težko boriti, ker terja soglasje, pa ne pomeni, da eh, lahko enostavno eh, sprememo to, da ne počnemo tistega, kar je prav. In zato me veseli, da je finsko predsedstvo po 11 letih to zakonodajo potegnilo iz predala. Ampak stvari se spreminjajo. Imamo nove oblike diskriminacije in vemo, da je vsaka eh, četrta oseba v Evropski uniji že občutila diskriminacijo. Obstajajo nove oblike in pravzaprav bi morali katalog Eh, razširiti in vključiti tudi socialni status. Vemo, da so ljudje žrtev diskriminacije, ker so revni. Eh, ne eh, dobijo najemnega stanovanja, ne samo zato, ker so ženske, ker so istospolno usmerjeni, ampak tudi zato, ker so revni. In to bi morali upoštevati, ko govorimo o horizontalni zakonodaji. Najlepša hvala, gospa Jungirus je naslednja. Thanks, yeah. Hvala, predsedujoči. Nekateri ljudje morajo v življenju prem, premostiti več preprek kot drugi in šokantno je, da eden od petih evropejcev v življenju že občutil diskriminacijo. Naša naloga je, da ustvarimo enake priložnosti za vse, ne glede na kožo na barvo kože, na starost, na invalidnost, na spolno usmerjenost in zato je zelo dobro, da Eh, si prizadevamo odpraviti blokado pri horizontalni direktivi v svetu in v državah članicah. Mislim pa tudi, da je skrajni čas, da ko kažemo s prstom na druge, pogledamo tudi, kaj se dogaja pred našim lastnim pragom. In zanima me strani Evropske komisije, koliko invalidov dela v evropskih institucijah in koliko eh, priložnosti za delovna mesta boste za nje ustvarili, kajti zelo pomembno je, da Evropa deluje za vse. Hvala. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Špurek. Izvolite, eno minuto imate. Hvala lepa, predsedajoči. Gospa komisarka, prihajam z Polske, iz države članice ki ima zelo nizke standarde, ko gre za zaščito pred diskriminacijo. Imamo nekaj zakonodaje, pa še to samo po zaslugi evropske zakonodaje. Če Evropska unija nima eh, zakonskih norm, potem Poljaki v svoji državi niso zaščiteni pred diskriminacijo zaradi starosti, spolne identitete, spolne usmerjenosti ali veroizpovedi. In rezultati so grozljivi. Ne vas opomnim na napade in fizično nasilje eh, v, v okviru zadnje parade ponosa na Poljskem. Eh, Evropska unija potrebuje celovito zakonodajo proti diskriminaciji, države kot Poljska potrebujejo tako zakonodajo, potrebujemo horizontalno direktivo. Ne, morem, ne moremo biti malo enaki. Enakost ali je ali pa je ni. In kot nekdanja ombudsmanka Poljske bi si želela, da bi več evropskih poslancev sodelovalo na tej pomembni razpravi, ki zadeva temeljne človekove pravice. Hvala. Najlepša hvala, kolegica Spurek. Naslednja je gospa Dali za eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoči. Nesprejemljivo je, da direktiva, ki naj bi uvedla najnižjo raven zaščite proti diskriminaciji, že več kot desetletje ostaja blokirana. Zakaj je pomembno, da odpravimo blokado? v Evropski uniji, če nam je to všeč ali ne, prihaja do tega, da je vrsta državljanov še vedno dnevno soočenih z diskriminacijo zaradi starosti, invalidnosti, spolne usmerjenosti, spola ali verskih prepričanj. V Evropski uniji so ljudje, ki ne morejo odpreti bančnega računa, ker so prestari.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 bi nekdo predstavljal grožno samo zato, ker želi, da država prizna njegova spolna usmerjenost. In zakaj invalidni otroci in odrasli invalidi ne bi imeli enakih priložnosti za učenje eh, in izobraževanje? Vem, da se pojavljajo razlike med državami članicami, pa vseeno menim, da si moramo prizadevati za doseganje konsenza glede načela enakosti za vse. Hvala. Najlepša hvala, kolegica Dali. Za minuto sledi kolegica Blinkevič Jutem. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Drži, da moramo odpraviti diskriminacijo v Evropski uniji, ampak vprašanje je, zakaj je trajalo tako dolgo, zakaj vse skupaj teče že 11 let. Uh, Spominjam se, da je leta 2015 predsednik komisije Juncker dejal, da bo ena od prednostnih nalog njegove komisije prepričati države članice, da se zedinijo glede horizontalne direktive in na ta način odpravijo diskriminacijo na podlagi starosti. Uh, Eh, spolne usmeritve in verskih prepričanj. Žal pa eh, blokada še vedno ostaja. Ni nam uspelo prepričati držav članic v svetu in zato zdaj upe polagamo v novo prihajajočo komisijo. Upamo, da bo ta uspela prepričati države članice k sodelovanju, da bomo končno zabeležili premik pri sprejemu te direktive. Eh, zahvaljujem se predsedstvu sveta, ki je očitno uspelo vsaj pripeljati vse za isto mizo, zato da bo morda ta direktiva končno zaživela. Hvala. Najlepša hvala, kolegice Blivinkevičute. Sedaj pa sledi postopek proste razprave. Najprej kolegica Pietikajnen. Človekove pravice so univerzalne, človekove pravice pa so tudi subjektivne. nobene mednarodne interpretacije ni, da bi morale biti podvržene načelo subsidijarnosti. To je tolmačenje, ki ga imajo mednarodni pravniki, ko gre za različna različne mednarodne norme. To, tako je tolmačenje eh, Dunajske komisije Sveta Evrope in res mislim, da je sramota za svet, da eh, je protidiskriminacijska direktiva uh, blokirana že 11 let, pri čemer se svet skriva za uh, tehničnimi izgovori in za načelom subsidijarnosti. Slišali smo in vsak dan vidimo na tisoče pričevanj o tem, kaj se dogaja v praksi. Uh, Evropskim državljanom smo dolžni, da sprejmemo to zakonodajo, da jim zagotovimo pravico, da niso žrtve diskriminacije. In zahvaljujem se predsedstvu za sprejeto pobudo. Najlepša hvala, kolegici Pieti Kajnen. Kolega Čirodaro je naslednji. Mulțumesc, domnule președinte. Eu doar o întrebare retorică. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Retorično vprašanje. 11 let, še piramide so zgradili hitreje. Ozrite se naokrog, kako se je svet v mestnem času spremenil, ko gre za starost, veroizpoved, spolno usmerjenost. Eh, marsikaj se je spremenilo v zadnjih 11 letih. Eh, tu sta dve grozljivi prepreki. Najprej je tu eh, ekonomska prepreka in prepreka, ko gre za dostop do izobraževanja. In če bi ti prepreki odpravili, bi bila Evropa drugačna. Človekove pravice so problem 21. stoletja in upam, da bo finsko predsedstvo nadaljevalo s prizadevanji in zbiranjem predlogov. Če eh, vam dam za primer Romunijo, pri nas smo vrsto oblik diskriminacije odpravili ravno zaradi smernice Evropske unije in zaradi zakonodaje. Zato nujno potrebujemo univerzalno zakonodajo, ki bo veljala v vseh državah in ki bo predvidevala tudi sankcije. Najlepša hvala. Za, za zaključek pa še kolega Betten. ta razprava eh, morda govori o diskriminaciji izven delovnega mesta ampak nič ne bo eh, spremenilo vsega, tudi ko gre za diskriminacijo na delovnem mestu. In tudi nič se ne bo spremenilo, dokler ne bo eh, Evropska unija priznala, da je kot ustanova rasistična. Deset odstotkov evropejcev prihaja iz eh, vrst manjšin, samo en odstotek pa jih dela v evropskih institucijah. Nikoli niste imeli eh, črnega komisarja. Eh, Črni prebivalci so niže izobraženi in eh, veliko bolj verjetno je, da so brezposobni. Moto Evropske unije je eh, združeni v enotnosti in morali bi dodati združeni v enotnosti, če ste beli. Eh, Evropska unija bi morala začeti pri svojem pragu. Ali, lahko, ali lahko Evropska komisija danes poda zavezo, da bo naslednja oseba, ki jo bo zaposlila, temnopolta? Hvala, kolega Beten. S tem smo zaključili prosto razpravo. Sedaj pa v imenu komisije dobi besedo komisarka Jurova. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Naslednja komisija se bo zauzemala za boj zopr diskriminacijo. Novo izvoljena predsednica, gospa von der Leyen, je povedala, da bo povdarila enakopravnost in prav zato je eh, oblikovana tudi portfelj, ki ga bo prevzela gospod, gospa Dali. To je bilo danes tudi večkrat omenjeno. Na zaslišanju gospe Dali pred odbori vašega parlamenta ste slišali, da se bo osebno zauzemala za to, da bi prišlo do napredka pri ključnih zakonodajnih aktih na področju diskriminacije. Spomnite se lahko, da sem se leta 2014 tudi jaz k temu zavezala. Podala sem to obljubo. Nisem pa pričakovala, da bo ta zakonodaja, ki je bila predlagana že leta 2008, blokirana vse čas mojega mandata. Žal mi je, da je situacija takšna in vsekakor to razumem kot neuspeh na mojem področju, ki se bo upam, da razreši v prihodnosti. Podala bi samo naslednji komentar. Strani komisije smo mi storili vse, kar je bilo v naši moči, da bi sprostili blokado tega dosjeja. Ampak z vstrudom, ki smo ga v to vložili, vseeno nismo mogli zagotoviti sprejetja v svetu. Države članice so na sestankih sveta že leta 2014 in potem kasneje, ko smo govorili o poročilih o ne napredku, povedale naslednje. Podajale so različne argumente, šlo naj bi za denar, za pristojnosti, za subsidijarnost in tako naprej. Omenjali ste nekatere izmed teh izgovorov. Na začetku smo govorili, da bi to sprejeli preko postopka okrepljenega sodelovanja. To bi bila ena izmed možnih rešitev, tam imamo namreč načelo sprejetja z večino, kvalificirano večino. To je sprejemljiva eh, rešitev za sprejetje tega akta, ampak moralno ni sprejemljiva. Tudi države članice, ki niso želele sprejeti te zakonodaje, so se strinjale s tem, namreč da bi poslali napačen signal, če bi le nekatere države članice sprejele ta načelni, pomembni zakonodajni akt, druge pa ne. Imela sem na stotine pogovorov z zadevnimi ministri v državah članicah, ampak v določenih državah članicah pač ni ministra, ki bi imel portfelj namenjen diskriminaciji. Gre za področje deljenih pristojnosti in vprašanje tega, kdo je pristojen za kaj, ni vedno jasno v državah članicah. Dan danes je zato potreben pogum pogum, če se želimo bojevati proti diskriminaciji. In določeni politiki pač niso pri, eh, pripravljeni sprejeti tega tveganja. Živimo namreč v času sovražnega govora na spletu, ki je uperjen zopr diskriminirane skupine in tudi druge. Naša komisija je zelo aktivna pri bojevanju zopr diskriminacije sovražni govor, ki pa ni namenjen le več eh, menšinam, ampak tudi novinarjem ter politikom, ki imajo ta pogum, da se bojujejo zopr takšne zlorabe. Omenjali ste tudi težave pri izvajanju zakonodaje zopr diskriminacijo. Že sedaj namreč obstajajo določeni zakonodajni akti na tem področju. Podam lahko primer plačilnih razlik med spoloma. torej razlike pri plači med ženskami in moškami. To, te so posledica neposredne diskriminacije, če imata ženska in moški enako službo in dobivata različno plačo za to enako opravljeno bel, delo, je to jasna diskriminacija in to po evropski zakonodaji ni do, dovoljeno. Ampak izvrševanje teh zakonodajnih aktov je pomankljivo. Prav zato potrebujejo države članice neko podporo, neko kontaktno točko, na katero se lahko obrnejo žrtve takšne diskriminacije. Le na tak način bodo imele dostop do pravosodnih eh, sredstev. Te niso privilegiji, ampak so pravica. Gre za 40 eh, odstotno razliko pri pokojninah med eh, obema spoloma tudi. To je sramotno in tudi tukaj ne prihaja do dobrega izvrševanja zakonodaje. Govorila sem tudi o tem, da smo poskušali odpraviti sovražni govor na spletu, ki vzpodbuja diskriminacijo. Namreč ta dva pojava sta vsekakor povezana in samo vzpodbujata drug drugega. Iskali smo oblikovanje nekakšnih moralnih pravil, nimamo namreč zakonodajnih pravil, ki bi preprečevala takšno obnašanje na spletu. Pripravljajo se tudi različne rešitve preko umetne inteligence, torej veliko ukrepov je v pripravi. Žal pa, dokler ne bomo imeli tukaj enotne zakonodaje, bo naš položaj šibek in vedno znova bomo morali iskati načine, kako doseči najboljše možne rezultate. V tem kontekstu imam torej velika pričakovanja. Upam, da bom v četrtek strani ministrov na tem področju slišala, ali je ta 11 let stara direktiva še vedno primerna ali pa menijo, da bi jo lahko izboljšali. Morda bomo imeli tukaj kakšen nov pristop, kakšen svež predlog. Seveda pa ne želimo spremeniti namena te direktive. Morda pa bom ponovno slišala enake argumente, kot jih poslušam že zadnjih pet let. Ne vem. Prepričana sem, da bo ta razprava zelo zanimiva, zelo koristna in bo podala nov zagon novi komisiji in tudi svetu, da boste lahko nadaljevala z delom na tem področju. Za konec bi se še enkrat zahvalila predsedstvu, finskemu predsedstvu, ki je to temo podalo na dnevni red EPSKO sveta. Za konec bi se zahvalila tudi parlamentu, ki ustrajno podpira napredek na tem področju. Ključno je, da smo tukaj odločni in zahtevamo napredek. Hvala lepa, gospa komisarka Jurova. Za konec pa je na vrsti še ministrica Tupurajnen v imenu sveta. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, poslanci in poslanke, še enkrat najlepša hvala za to priložnost, da lahko razpravljamo o tem izjemno pomembnem doseju. Z velikim zanimanjem sem prisluhnila vašim zamislim, hvala tudi gospe komisarki Jurovi za vaše komentarje. Ne bi se mogla bolj strinjati z vami. Enakost in boj proti diskriminaciji sta v osrčju skupnih evropskih vrednot. Okrepiti ju moramo in izboljšati sodelovanje tukaj. Hvala tudi za vaš trud, ki ste ga unesli v to, da bo ta tema ostala visoko pri političnih prioritetah Evropske unije. Svet vedno znova priznava, kako pomemben je ta dosje. Ampak, kot veste, potrebujemo tukaj soglasje in to se je izkazalo kot velika ovira. Kljub temu, da je naše predsedstvo in tudi vsa druga predsedstva že v zadnjih desetih letih so poskušali torej tukaj doseči napredek. Finsko predsedstvo je pripravilo razpravo na visoki ravni v oboju zopr diskriminacijo in upamo, da bomo tukaj dosegli boljši pogled na trenutno situacijo ter pripravili zagon za nadaljni napredek. Kot je že povedala komisarka in nekateri ste tudi to omenjali, bodo v četrtek ministri na svetu EPSKO govorili o tem, kako ukrepiti boj zopr diskriminacijo v Evropski uniji. Sama bom z veseljem nadaljevala z izmenjavo mnen tudi po tem četrtku. Skupaj moramo torej delovati v smislu trajnostne Evrope za trajnostno prihodnost. Hvala lepa. Najlepša hvala, ministrica Tuporajna. S tem smo zaključili razpravo glede te točke. Sedaj pa je na vrsti izjava sveta glede stanja, glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki strani nekaterih podjetij in podružnic javno poročanje po posameznih državah. Preden začnemo s to razpravo, bi vas, raz, bi vas rad opozoril na to, da imamo možnost eh, spontanega javljanja preko postopka pritegnitve pozornosti in tudi preko modrih kartončkov. Če se želite spontano javiti, prosim, da pripravite svoje glasovalne kartice. Lahko se javite že sedaj, ni vam potrebno čakati do konca razprave. Razpravo bo začela ministrica Tupurajnen. Izvolite. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Najprej bi se vam rada zahvalila za to, da ste mi dali priložnost za razpravo o tej temi. Gre za izjemno pomembno vprašanje. Predlog, ki ga je leta 2016 pripravila Evropska komisija, je eden izmed številnih zakonodajnih aktov, ki želijo um, odpraviti erozijo dobičkov in izvažanje dobičkov v tretje države. Seveda je prišlo tukaj do velikega napredka na tem področju. Kar se tiče tega specifičnega zakonodajnega predloga, lahko povem, da je svet opravil veliko dela, pri izboljšanju samega besedila akta. Pristojna delovna skupina od aprila 2016 pre pregleduje ta dokument in v času našega predsedovanja bomo nadaljevali z delom na tem doseju. Zavedam se, kako pomemben je ta dosej za Evropski parlament, ki je pripravil marca letos svoje prvo stališče po prvem branju. Februarja letos sta gospod Galtieri in gospod Svoboda poslala dopis o tem, kakšen je napredek pri tem dosjeju na svetu in sta izrazila pripravljenost Evropskega parlamenta, da bi tukaj dosegli hiter napredek. Žal je prišlo do določenih političnih eh, neenakosti, zaradi katerih nismo dosegli dogovora. Javno obveščanje o informacijah še ne pomeni večjih davčnih prihodkov. Ključno je, da imamo močne davčne uprave. Svet zato nadaljuje z našimi uh, razpravami o eroziji davčne osnove in preseljenju uh, prihodkov. Že sedaj imamo poročanje po posameznih državah za največje, največje multinacionalna podjetja in davčne uprave imajo dostop do teh poročil. Gospod Svoboda je lani pripravil tudi ustno vprašanje, vprašanje za ustni odgovor, kar se tiče pravne podlage pri tem dosjeju, Na plenarnem zasedanju aprila leta 2018 je svet tudi odgovoril na to vprašanje. Vprašanje o pravni podlagi postavlja pod vprašaj redni zakonodajni postopek pri sprejetju tega doseja. Parlament si želi, da bi bila pravna podlaga takšna, kot jo predlaga Evropska komisija, pravna služba sveta pa meni, da bi morala biti pravna podlaga člen 150 PDEU. Gre torej za člen, ki govori o obdavčitvi in zato zahteva um, soglasje. Namesto vašega predloga, da uporabimo 50. člen prvi odstavek, ki bi zahteval samo kvalificirano večino. Svet je sedaj pregledal, koliko napredka smo dosegli pri tem dosjeju. Mislim, da je bil napredek v prejšnjih predsedstvih dober, mi bomo pa tudi poskušali doseči čim boljše rezultate v času našega predsedovanja. Še vedno potekajo pogajanja in eh, pogovarjamo se z različnimi državami članicami, žal pa danes ne morem pripraviti nobenih zagotovil. Strani sveta mislim, da bo potrebnega več časa, zato da se pripravi jasno končno stališče. Zavezujem pa se, da vas bom obveščala o nadaljem napredku in upam, da bomo lahko čim prej dosegli skupno stališče sveta. Naj vam zagotovim, da to stališče vsekakor pripravljamo. Hvala lepa. Najlepša hvala, ministrica Tuporajnen. Besedo dobi gospa Piti Kajnen za dve minuti. Izvolite. Najlepša hvala. Občutek imam, da je svet razočaral naše državljane in ni dosegel svojega namena trajnosti. Torej, to je še ena taka priložnost, kjer bi morale države članice pomesti pred lastnim pragom. Kar se tiče prihodkov in izdatkov, je vprašanje, zakaj je to tako pomembno za družbo. Mislim, da se vsi strinjamo, da je to vprašanje javne odgovornosti, kje nekdo dobi denar, kje ga porabi in ali plačuje davke za ta sredstva. V zadnjem času to ni tako jasno in prav zato potrebujemo evropsko zakonodajo, ki zadeva kapitalske zahteve, ki zadeva vprašanje nadzora in spremljanja ter računovodskih eh, izkazov ter tudi poročanja, torej poročanja o vseh navedenih informacijah. Ta poročila se potem uporabljajo za davčne namene, ampak eh, tukaj gre za nedavčno zakonodajo. Mislim, da je to čisto kristalno jasno, da je bil tukaj pravna podlaga člen petdeset. Svet se poskuša skrivati eh, za členom 150 in se sklicuje na to, da gre za davčno vprašanje, pa je tukaj zelo jasno, da gre za vprašanje poročanja. Preveč časa smo tukaj že zapravili, upam, da ne bo to postalo 11 let. In mi v parlamentu smo že pripravili predlog resolucije, sedaj pa resnično upamo, da bo svet dosegel napredek in to hiter napredek pri tem vprašanju. Hvala lepa, kolegica Pitikajnen. Na vrsti je kolegica Regner za dve minuti. Hvala lepa. Za socialiste in demokrate je že veliko let izjemno pomembno to, da bi imeli čim prej javno poročanje po posameznih državah za velika podjetja. Le nekaj dni potem, ko so bili objavljeni panamski dokumenti leta 2016, je komisija hitro ukrepala, ampak tega je že nekaj let. Evropska komisija in Evropski parlament sta takrat jasno eh, povedala, da imajo evropski državljani pravico, da javno razumejo te podatke, da se javno objavijo podatki o velikih dobičkih v posameznih državah, eh, kjer velika podjetja potem z različnimi mahinacijami ne plačujejo davkov. Prejšnji parlament je sklenil, da je potrebno velika podjetja, ki imajo več kot 750 milijonov letnega prometa, javno objavljati, kje izvajajo ta dobiček in kje plačujejo davke. Ta velika podjetja so dolžna našim državljanom predložiti podatke o tem, kje plačujejo davke. Direktiva je torej pripravljena, države članice pa so si pustile čas, da to potrdijo. Ampak že tri leta v Evropskem parlamentu čakamo, da se bo na ravni sveta nekaj spremenilo. In vsta čas nam manjka ta davkoplačevalski denar. Ali se države članice mislijo, da bodo ti skandali pač zbledeli? ali si želijo, da bodo te davčne prakse še naprej mogoče, tako kot so bile do sedaj. Predsedstvo sveta pozivam, da naredijo korak naprej. Vedno znova govorite o trajnostnih razvojnih ciljih, o tem, da potrebujemo več transparentnosti glede človekovih pravic. Iste standarde potrebujemo tudi pri davčni preglednosti. Gospod Ferber, ki je pomagal pripraviti to točko, je po mojem mnenju eh, z mano enakega mnenja, namreč, da moramo eh, spregovoriti z nemškim finančnim ministrom, ki tukaj še ni odločen. Najlepša hvala, gospod Sežurne, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa ministrica. Žal, vaše uvodne besede niso res sprejemljive, saj je Evropski parlament svoje stališče sprejel že pred tremi leti, mislim, da julija 2017. In med tem smo imeli um, LuxLeaks, panamske dokumente uh, in to je postala neka središčna tema v evropskem političnem življenju. um, okrog več kot 100 milijard se steče sredstev v davčne oaze in zato um, moramo opozoriti komisijo in zahtevati, da se ta tema spet ustavi na dnevni red na svetu. Evropski parlament je svoje stališče že podal, zdaj je treba narediti kakšen korak naprej, In zato takšna politična skupina, kot je naša, eh, ne more biti zadovoljna s tem, da se imenuje za proevropsko usmerjeno, pri takih temah pa eh, stvari ne gredo naprej. Tako da pričakujemo od vas nekaj več zauzetosti in prezadevanja, gospa ministrica. Hvala. Hvala lepa, gospod Sežurne. Sedaj pa za dve minuti še kolega Urta Sonu imenu Zelenih. Ja, hvala lepa. Resnica je da se škandali v Evropi uh, povečujejo. Uh, Govorili smo že v prejšnjem mandatu o e, preglednosti, o e, davčnih dokumentih in zato potrebujemo nove ukrepe, zato ker mi moramo primorati velike družbe. Govorimo o tistih, ki imajo e, letni promet več sto milijonov letno in od teh držav moramo vedeti, koliko proizvedejo dobička v posebnosti posamezni državi in eh, s tem preprečiti, da se bo do sredstva odlivala v eh, davčne oaze. Ta ukrep je že bil zapisan v direktivi o zahtevi o, o zahtevanem poročanju o kapitalu. Vendar pa to vse ni dovolj. Države članice morajo eh, jasno izražajo, da ni sprejemljivo, da se po treh letih, odkar je Evropski parlament sprejel stališče, stvari še niso premaknili naprej. Ne morete se skrivati eh, za vprašanje pravne podlage in tako naprej, eh, preden Zato in, in zato blokirati to direktivo. Zato pozivam svet in vse države članice, da uh, Eh, se tega lotite. Zato se tudi zahvaljujem finskemu predsedstvu, ki je ponovno dalo to na mizo, ampak dejansko pa bi pričakoval, da bi nam povedali kaj več o tem, kaj pričakujete od prihodnjih sestankov, eh, da nam poveste bolj podrobno, kaj eh, lahko naši državljani pričakujejo od teh ukrepov in kako jih nameravate sprijeti in uresničevati. Zvajna. Hvala lepa. Sedaj pa je na vrsti kolega Bek. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovani kolegi in kolegice. Komisija želi več transparentnosti pri davčnem načrtovanju velikih podjetij. Želite prijazno obdavčitev, ki bo naklonjena rasti. Prav zato zahtevate razkritje davčnih informacij in javno poročanje po posameznih državah to bo postalo okrepljeno in razširjeno na velika mednarodna podjetja. Komisija je zato pripravila tudi novo direktivo, preko katere bo, bi bil dobiček obdavčen v državi, kjer je bil pri, do, dosežen. Zelo dober cilj, zelo dobra želja, ampak v Evropski uniji, kot ponavadi, ni nič tako, kot se zdi, in sploh nič tako, kot naj bi bilo. Izogibanje davkom je problem, ki je nastal zaradi slabega notranjega trga Evropske unije. Velika mednarodna podjetja lahko svoje dobičke po želji in mili volji premikajo levo ali desno zaradi notranjega trga. Strokovnjaki Evropskega sveta in eh, OECD pravijo, da lahko tudi Nevladne organizacije pomagajo pri takšnem davčnem goljufanju. George Soros preko svoje eh, Open Society pomaga pri takšnem davčnem goljufanju in eh, namenja veliko finančnih sredstev lobiranju. Njegova dejavnost je verjetno podobno škodljiva kot eh, agresivno davčno načrtovanje, velikih mednarodnih podjetjih. Zato ne vem, zakaj ne bi tudi velika nevladna organizacija morale predlagati svoje davčno načrtovanje. Člen 50, o katerem je govora kot eh, davčna podlaga, pripravlja samo pravila za to, kje ima neko podjetje sedež. Ko gre za ukrepe, za boj zopr utajo in izogibanje davkov, o tem pa sedaj govorimo. Tukaj je potrebno upoštevati člen 114 in tam velja sprejetje za soglasje. Vse drugo bi bilo nezakonito. Četrtič, Evropska unija ima skupaj z Japonsko najnižjo gospodarsko rast in najvišje Oseb, najvišjo osebno obdavčitev na svetu. Komisija govori o tem, da mora biti obdavčitev pravična in prijazna, ampak nič ne stori za to. Javno poročanje po posameznih državah je selektivno in proti zakonodaji. Tega ne moremo sprejeti. Hvala lepa, gospod Bek. Sedaj je pa na, vol, na vrsti gospod Buša Devila Laba. Hvala lepa, gospod predsednik. V naši skupini se strinjamo s tem, da se je treba boriti proti davčnim utajam v Evropski uniji, ampak če to poteka znotraj sistema eh, prostovoljnega sodelovanja se strani držav članic, nas skrbi to razkrivanje občutljivih podatkov, ki naj bi jih družbe razkrivale in ti podatki bi lahko vplivali na njihovo konkurenčnost in na nelojalno konkurenco in, eh, ta, te, te, davčne, davčni predpisi, eh, tako kot o njih govori levica, v bistvu preprečujejo družbam, da bi opravljale svojo dejavnost in da bi lahko ustanavljale svoje sedeže prosto, kjerkoli, kar je možno. Tako da je treba predvsem zagotoviti to svobodo, svobodno ustanavljanje sedežev eh, na ozemlju držav članic. In zato mislim, da potrebujemo tudi neko eh, varnostno klauzulo. Predvsem glede višine eh, letnega prometa um, za družbe, ki bi jih ti ukrepi zadevali in sicer ta, eh, bi moral presegati 750 eh, milijonov, da bi se sploh eh, uvrstile v območje te direktive. Gospa Obri, ja, um, Google, Apple, Facebook in drugi, ali plačujejo pravičen delež davkov, tega nihče ne ve. In poleg tega, brez Številn, ogromno število primerov uh, davčnih utaj je nekaj, kar uh, preseneča evropske državljane in kar kaže, da uh, je tukaj zelo veliko nejasnosti in zato potrebujemo več preglednosti, da gospodarske družbe morajo posredovati uh, glavne informacije o njihovem uh, realnem delovanju, ravno zato, da se prepreči odlivanje njihovih sredstev. Na ta način bomo lahko tudi odgovorili, odgovorili zahtevam naših državljanov in nevladnih organizacij. Ehm, zato eh, se sama zauzemam za ta ukrep za zagotavljanje preglednosti in um, že pred dvemi leti je bil um, sprejet uh, predlog, uh, In dve leti, v katerem se ta zadeva ni premaknila, je veliko. V takšnem obdobju se odlije zelo veliko sredstev. In zato me zanima, koliko časa bo svet še čakal, preden bo eh, začel razpravljati o tem in da bo zagotovil obdavčitev eh, multinacionalk, ki sedaj davkov ne plačujejo, za kar ceno plačujejo vsi evropski državljani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 šlo tudi na koreper in eh, ki ga obravnavajo tudi države članice. Zelo pomembno je zagoviti preglednost, s tem se vsi strinjajo, vendarle pa se nič ne spremeni. In eh,